v Evropi. Recimo nekateri e, študenti prihajajo iz Malezije, ker jim je to bolj preprosto, kot pa ljudem iz Južnega sredozemlja. Moramo spodbujati iz, izmenjave, zato da bo dejansko bomo dosegli svoj cilj. In potrebujemo tudi fleksibilnost glede vsega, ko gre za čas, ko gre za čase um, plačanih praks in tako naprej. mislim, da bi morali res poskrbeti za čim večjo fleksibilnost. Kajti, marsikaj je odvisno od obdobij, praks, od študijo, zato se mi zdi, da nima smisla, da določamo mesece tako zelo natančno, kajti programi so različni, zato moramo biti čim bolj fleksibilni. In potem vsebinska težava je sveda beg možganov iz te države in obstaja možnost, da pa bo ta direktiva tudi možnost za uh, migracije. Vendar vseeno mislim, da je uh, to pač nekaj, kar moramo imeti v, uh, v mislih. Ta direktiva je zanimiva, vendar potrebno odločena jamstva, ki sem jih omenila. Še veliko je treba storiti. Za, potem moram recimo razmišljati o vizumih za ljudi, ki poslovno sodelujejo z Evropsko unijo, recimo za odvetnike in tako naprej. Tudi za njih potrebujemo uh, neke rešitve. Tih, teh ljudi ni v tej um, direktivi, tako da upam, da bomo v prihodnosti tudi o njih razmišljali. Je pa gotovo dobro, da smo začeli že s študenti. To je gotovo dobro za našo sosedsko politiko in tudi za druge uh, ljudi, ki želijo priti k nam in pri nas študirati. Gospod Jakolino, izvolite. Tudi kvanti <laughs> si rekano. Naprej. Ja, hvala lepa. Menimo, da gre ta predlog direktive v pravo smer in da tudi dopolnjuje drugo delo, ki smo ga upravili na tem področju, kot je sezonsko delo. Ampak seveda Vsi moramo tukaj pogledati, kako bo ta direktiva vplivala na študente, saj bomo na ta način lahko privabili celo vrsto talentov iz drugih oziroma tretjih držav. Mislim, da gre tukaj tudi za globalizacijo v različnosti. Osredotočamo se na mlade, ki želijo poglobiti svoje znanje, dobiti več informacij. Pred, ta predlog bo tudi spodbudil litvansko predsedstvo, da se spopade z nekaterimi težavami v tej zadnji fazi pogajanj. Pogledali si bomo tudi vprašanje mobilnosti znotraj Evropske unije. In to bomo tudi upoštevali pri našem vsakodnevnem delu. Glede predlogov sprememb, ki jih je podala poročevalka, nisem čisto prepričan, namreč glede pripravništva in vajništva. Obstajajo tudi različne vrste prostovoljnega dela. Predlogi sprememb morajo biti ustrezni in ob pravim času. Zdaj pa. Najprej pripombe poročevalke, gospod Vikström. Hvala lepa za vse pripombe, kolegice in kolegi, zlasti za tiste, ki so bili poročevalci v senci. Glede vprašanj, zakaj želim podaljšati pravico do obivanja z 12 na 18 mesecev, Želim povedati, da danes obstajajo velike razlike v državah članicah. Na švedskem imamo nič mesecev za študenta ali zdravnika, ki diplomira. V Nemčiji imajo 18 mesecev. Predlog komisije je bil 12 mesecev, ampak Kolikor vem, je Nemčija zelo uspešna pri privabljanju novih talentov in oni imajo 18 mesecev. Zato sem se odločila za 18 mesecev. Če je to izvedljivo v Nemčiji, ne vidim razloga, zakaj to ne bi bilo mogoče povsod po Evropi. Na nizozemskem je to obdobje 12 mesecev. Govorila sem z direktorico Univerze v Upsali. In ona pravi, da ne gre za čas, ampak gre za možnost, da nekdo ostane nekaj časa. In da ni toliko važno, ali gre za 12 ali 18 mesecev. Ampak kot rečeno, če je to možno v Nemčiji, je to možno tudi druge. Strinjam se s kolegi, ki so izpostavljali vprašanje regulacije trga dela v državah članicah. Tukaj ne bomo šli v podrobnosti, ampak minimalni dostop za, do trga dela za študente moramo zagotoviti. To je treba poudariti. Kaj še? Nekdo je omenil, da je to način, kako zaustavimo beg možganov, ko najboljši talenti zapuščajo Evropsko unijo. In prav za to gre. Želimo biti privlačni za talente, za talentirane ljudi in želimo, da profesori, raziskovalci, zdravniki ostanejo po študiju in da ne bodo kar takoj odšli v ZDA in zapustili Evropsko unijo. Želimo, da ostanejo in to je dober način, da to pokažemo. Direktorica univerze v Upsali je rekla, da ni prav, da Evropska unija da nek doktorski naziv, da ljudje dokončajo študij, potem pa jih prisilimo, da zapustijo državo v desetih dneh po podelitvi diplome ali doktorata. Če zdaj to podaljšamo z 12 na 18 mesecev, sem prepričana, da bo Evropa veliko uspešnejša da bo to zgodba o uspehu, veliko bolj kot doslej. Hvala že enkrat za vse pripombe. Če imate še kakšne, se pa seveda kadarkoli lahko oglasite pri meni v pisarni. Ja, gospa Vikström, hvala lepa. Rok za predloge sprememb je ob 12.10. septembra. To je prenovitev in zato so predlogi sprememb možni le na predlog komisije. Zdaj pa elektronsko glasovanje o štirih poročilih in očitno to niso najbolj zapletene, zapletena glasovanja doslej. Ampak vseeno moramo glasovati. Elektronske kartice, prosim, pripravite se, tako da nam bo vse to olajšano. Želi kdo kaj pripomniti? Želite podati pripombo? Ja, izvolite. Prosim za mir v dvorani. No, se opravičujem, ampak pozabila sem elektronsko kartico doma v svojem stanovanju. Tako da vas. Dobro, potem vas bomo šteli z dvigom rok, se pravi dodatno, dodaten glas za socialiste in demokrate. Tisti, ki pa imate elektronske kartice, pojdite po nje, pripravite jih. Začenjamo. We've gone through the whole thing. First of all. Gremo skozi. Prvo glasovanje je povezano s poročilom Marije Gabriel o sporazumu med EU in Republiko Zelenorski otoki o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje. Glasujemo. Now closed. Konec glasovanja. Kakšen je rezultat? 43 za. Oziroma 42 za. En zdržani. Zdaj pa ponovno poročilo Marija Gabriel. Sporazum med EU in Republiko Zelenoartske otoki o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja. Glasujemo elektronsko. Now closed. Konec glasovanja. Kakšen je rezultat? 36 proti 7, nič zdržani, sprejeto torej. Hvala, gospa Gabriel. Zdaj pa poročila. Poročilo Raul Romeva Irueda o izvajanju direktive o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu. Tukaj moramo iti skozi nekaj predlogov sprememb, tako da prosim pripravite se za glasovanje. Prvi predlog spremem za. Proti. Zdržani. Zavrneno. Predlog spremembe 2. Za, proti, zdržani, zavrneno. 3. Za, proti, zdržani, zavrneno. 4. Za, proti, zdržani, zavrneno.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 Aha, preverimo. Preverimo 15. Glasujemo. Konec glasovanja. 21 proti 22. Zavrnjeno. Ta sem rezultat. Ampak zavrnjeno. 16 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Mislim, da je enako razmerje. 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 18, dveh delih. V bistvu je prvi del umaknjen. Glasujemo o drugem delu. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 19 za, proti, vzdržani zdržani, zavrnjeno. 20 za, proti, zdržani, sprijeto. 21 za, proti, vzdržani. Še enkrat, 21, kdo je za? Proti, vzdržani, sprijeto. In 22 za, proti. Zdržani, sprijeta. Zdaj pa glasujemo o besedilu, kot je spremenjen. Elektronsko glasujemo. Now closed. Konec glasovanja. Petindvajset za, trije proti. Hvala gospodu Romevi za to poročilo. Šestnajst zdržanih sicer, ampak sprijeto. Zdaj pa četrto glasovanje o poročilu gospe Hed o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah. To je sprememba uredbe. Glasujemo. Konec glasovanja. 39 za, 4 proti, 1 zdržan glas. Hvala, gospa Het. To je to. Ni bilo tako težko, kaj ne? Hvala vsem. Gremo naprej na naslednjo točko. In sicer je to točka 16. Agencija Evropske unije za sodelovanje in usposabljanje na področju kazenskega pregona, Europol in razveljavitev sklepov PNZ. Torej sveta za pravosodje in notranje zadeve poročevalec je kolega Augustin Dias de Mera. To je zelo pomembna prednostna naloga za odbor Libe, gre za predlog o Europolu. Prosim Augustina Dias de Mera, da predstavi svoje poročilo in potem bomo povabili kolegice in kolege, da predstavijo svoje pripome. Še preden začnemo, pa bi rad pozdravil naše goste, ki so danes z nami. Gospod Carlos Baskes, ki je eh, predstavnik eh, stalnega predstavništva Španije pri Evropske unije. In tu imamo tudi uh, skupino uh, dijakov iz policijske šole iz Avile. Sedaj pa gospod Jazdemir, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala za vaše besede, s katerimi se strinjam. In tudi sam pozdravljam španske policiste, predstavnike iz stalnega predstavništva. Eh, se, se opravičujem, ker vas prekinjam, pozabil sem omeniti nesrečo, ki se je zgodila v Španiji, v Avili prav, odkudar prihajate devet oseb je umrlo in izrekam svoje sožalje meščanom Avile, ki so v tej nesreči izgubili svoje najbližje. Hvala, hvala gospod predsednik. Hvala za vaše besede sočutja z žrtvami Zavile in hvala za sočutje uh, vašega odbora. Dragi kolegi, gre eh, za dolgo pot, gre tudi za krepitev Europola. Konvencija leta 1995, trije protokoli, ki so stopili v ljali leta 2007, sklep sveta iz 2009, za ta sklep se bil tudi poročevalec. In sedaj imamo pred sabo uredbo o Europolu ki jo danes obravnavamo. Skladno s členom 85 pogodovanja Evropske unije moramo poštevati, kar tam pis, pisati in kaj piše, da parlament in svet bosta z uredbo z rednim zakonodajnim postopkom določila strukturo, delovanje področje uporabe in pristojnosti Evropola torej Evropskega policijskega urada. Zato, dragi kolegi, po predstavitvi eh, predloga komisije 7. maja sem predstavil 129 predlogov sprememb. To pomeni dve stvari. Da cenim to besedilo in drugič, da menim, da parlament mora izboljšati to besedilo, da bo boljše. Predlogi sprememb so razrejeni na štiri področja. Prvo področje je najbolj pomembno. Gre za to, da ne bi združili Europola in Cepola. Ne strinjam se s to združitvijo. In večina mojih predlogov sprememb se dotik ravno tega, da ne bi združili Europola in Cepola. Drugi del je povezan s tem, kar da življenje Europolov. Kajti naš odbor, naša hiša daje življenje Europolom. Mi imamo nadzor nad Europolom in kakršen koli organ pregona potrebuje nadzor, to je potrebno za transparentnost, za pravno varnost, za to, da takšne policijske enote res lahko učinko delujejo. Torej, več mojih predlogov sprememb je namen temu, da bi imeli parlamentarno enoto, ki bi nadzorovala delo Europola. In v to noto bi vključili tako Evropski parlament kot nacionalne parlamente. Potem tretja skupina predlogov sprememb. Varstvo podatkov. Veliko govorimo o tem, da Europol potrebuje resen sistem varstva podatkov. Torej, delo Europola mora biti skladno s tem, kar pravi Evropski nadzornik za varstvo podatkov. Moramo pa tudi poskrbeti za neodvisnost. In še zadnji del zadeva izboljšanje upravljanja. Upravljanje Europola je dobro in to, kar predlaga komisija, je tudi dobro. Vendar morda manj dobra kot to, kar obstaja. Torej, moje predloge sprememb so povezane s temi temami, ki sem jih predstavil. Torej, proti temu sem, da bi združili Europol in Cepol. In to smo tudi slišali že večkrat od predstavnikov političnih skupin v tej zbornici. Torej, to so tudi povedali predstavniki Europola in Cepola. Upoštevali smo mnenja direktorjev eh, Europola in Cepola. Eh, bili so tudi z nami tu na odboru in mnenje večine držav članic je zelo jasno bilo izraženo na svetu PNZ 7. junija 2013. In vsa ta mnenja govorijo eno, da so vsi proti združitvi Europola in Cepola. Uh, in sam kot poročevalec sem tudi predstavil številne predloge sprememb prav v to smer, da uh, odpravimo vse, kar se nanaša na združitev uh, eh, CEPOLA in Evropola skladno z uh, usmeritvami PNZ. Potem drugič mora imeti enoto za parlamentarni nadzor, v katerem bodo sodelovali nacionalni parlamenti in Evropski parlament zakaj? Zato, da bomo lahko zagotovili, da obstaja demokratični nadzor nad Europolom, da ga bodo nadzirali tisti, ki so bili demokratično izvoljeni v naše parlamente. Predlagam, da bi imeli torej enoto za parlamentarni uh, nadzor, potrebujemo majhno in specializirano strukturo, ki naj vodi pristojni odbor, torej naš odbor. In poleg tega potrebujemo tudi predstavnika za notne zadeve iz uh, nacionalnih parlamentov, iz vseh nacionalnih parlamentov. Ta nadzor bi, oziroma ta enota za nadzor bi se srečevala v Evropskem parlamentu. Uh, in pristojni odbor bi skliceval te sestanke. Predsednik bi sklical te sestanke in tem sestankom bi predsedovala predsednik odbora in predstavnik. In predstavnik nacionalnega parlamenta iz države, ki trenutno predseduje Evropski uniji. Ta parlamentarna enota za nadzor bi bi se sestajala in obravnavala in predstavljala poročilo glede dejavnosti parlamenta. Obravnavala bi letni in večletni načrt. Prav tako bi obravnavala poročilo Evropskega nadzornega za varstvo podatkov glede nadzora dela Evropola. Poleg tega pa bi obravnavala tudi poročilo, ki ga vsake pet let predstavi komisija, zato da se ugotovi, kakšna je bila učinkovitost in uspešnost Evropola. Poleg tega bi ta enota lahko povabila kandidate za izvršne direktorje, za izvršne direktorje Europola. In poleg tega bi izvršni direktor poročal o svoji dejavnosti. Ta enota za parlamentarni nadzor bi lahko tudi povabila predsednike upravnega uh, nadzora, pa tudi Evropskega nadzornika za varstvo podatkov glede Evropola. Evropski parlament in predstavniki nacionalnih parlamentov bi na ta način dobili informacije, poleg tega pa bi tudi dobili informacije o ocenah ogroženosti eh, in druga poročila glede dela Evropola. Poleg tega pa bi tudi dobili rezultate eh, študij, ki jih izvaja Evropol. Ne smemo pa pozabiti nekaj, kar je ključno. Evropski parlament mora izvajati tudi svoje proračunske funkcije. V parlamentu bo tudi predstavljen finančni, tudi finančna poročila glede Evropola in mi bomo tudi uh, uh, potrjevali delo finančnega, oziroma izvršnega direktorja glede proračuna. Združeno kraljestvo ne želi več sedeža v Branskilu, Cepola. In znano je, da smo 7. septembra na svetu PNZ slišali, da štiri države so pripravljene za to, da sprejmejo sedež Cepola. Te štiri države so Mačarska, Grčija, Italija in Španija. Sveda imam mnenje glede tega zelo subjektivno mnenje, predvsem pa zelo objektivno mnenje. Ker je moje mnenje znano, ga ne bom ponavljal. Potem krepitev sistema varstva podatkov. Če želimo okrepiti sistem varstva podatkov, se moramo osredotočiti na več stvari. Proučil sem predloge gospoda Petra Haškina um, in da mi je številne predloge, torej on je Evropski nadzornik za varstvo predatkov in dejal je, da je treba okrepiti vlogo nacionalnih enot. To so kontaktne točke med Europolom in državami članicami. Europol lahko neposredno uh, sodeluje s pristojnimi organi, vendar vseeno bo moral vedno prej stopiti v, uh, uh, najprej v stik s kontaktnimi točkami, ki so ključni del strukture. Država članica, ki ima neke podatke, ki se prenesejo eh, na Europol, mora vnaprej uh, Eh, dati dovoljenje, da se te podatki prenašajo naprej, tretjim državam, mednarodnim institucijam in tako naprej. In to je nekaj, kar moramo eksplicitno zapisati. Če želimo, da je agencija bolj operativna, bolj uspešna, potem moramo zagotoviti, da lahko podatke neposredno pridobiva, vendar le če nacionalna zakonodaja omogoča eh, neposreden prenos zasebnih podatkov um, policijskim organom. V takšnem primerih Europol lahko prenese takšne podatke, kar zadeva izboljšanje upravljanja. Zakonodajni predlog izboljšuje delovanje e-, Europola, saj Eh, poenostavlja postopke in povečuje učinkovitost, zlasti, ko gre za delo pravnega odbora in izvršnega direktorja. Ko gre za učinkovitost in uspešnost, mislim, da je sedaj jasno, da bodo člani pravnega odbora še naprej direktori policiji oziroma uh, predstavniki držav članic, ki jih imenuje države članice, pač odvisno od njihovih izkušenj na področju policijskega sodelovanja. Obstaja pa seveda možnost, da predstavnik imenuje svojega namestnika, ki ga bo nadomeščal, če predstavnika ni na sestanku. Ko gre za funkcije eh, pravnega odbora, gre za to, da spremejo vsakoletni delovni program, poleg tega tudi večletni program, sprejemajo tudi proračun, eh, letno poročilo o delovanju in tudi finančne norme glede delovanja Evropola. Potem, ko bomo imenovali izvršnega direktorja, moramo imeti vsaj tri kandidate za izvršnega uh, direktorja. Upravni odbor mora sprejemati svoje odločitve z uh, enostavno večino. Na ta način bo upravni odbor bolj uspešen, bolj učinkovit. Če želimo zagotoviti dobro delovanje Europola, potem moramo reči, da je izvršni direktor popolnoma neodvisen in je njegov zastopnik in lahko izvaja svoje pristojnosti glede na to na uredbo. Izvršni direktor mora pripraviti finančne, finančna poročila, ki jih predstavi v pravnem odboru. Poleg tega mora predstaviti letni in večletni delovni program Europola, pa tudi druge dokumente, ki so povezani z načrtovanjem dela Europola. Gospod predsednik, zato da bi okrepili transparentnost dela Europola, sem imel že 20 sestankov. Sreča, srečal sem se z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, srečal sem se predstavniki uh, nacionalnih parlamentov, da smo se lahko bolj specifično pogovarjali o tem, kako bi zvali parlamentarni nadzor. Potem imel bom tudi sestanek z pročovci v Senci 3. septembra. Potem rok za vložitev priloga bo podaljšan na 19. septembra. Torej, eh, želim vam dati tudi dovolj časa, da lahko delate na tem predlogu in date svoje predloge sprem, s katerim bomo izboljšali to besedilo. Pošteval bom predloge sprememb. Eh, in potem bomo, o, bomo glasovali o njih, verjetno 4. in 5. novembra. Na odboru pa bi jih obravnali 19. oktober, če dovolite, gospod predsednik. No, seveda sem kot vedno na voljo vsem svojim kolegom. Kaj to pomeni, da me lahko kadarkoli, ne glede na čas in dan, uh, kontaktirate in se bomo dogovorili, da se bomo lahko srečali. Zahvalil bi se vam, da jim boste pomagali, gospod Weidenholzer. Hvala. Že naprej za predloge sprememb, ki mi jih boste gotovo predstavili. Hvala gospe Alfano, gospodu Tavaresu, Rui ste tam in Timotiju Krkopu, ki ga pa ne vidim sedaj. Potem gospa Ernst, ki se zelo zauzema za to vprašanje in na zadnje se spogleda ravno v parlamentarnem nadzoru. Hvala vsem za sodelovanje in hvala za vaše odlično delo. In ne smem pozabiti gospe eh, Viktore Damniči, ki predstavlja Evropsko komisijo. Ona že zelo dolgo dela na tem dosjeju in zelo dobro dela na tem področju. In hvala za sodelovanje. To je vse z moje strani. Gospod predsednik, sedaj pa me zanima mnenje mojih kolegov. Hvala. Gospod Jazdemera, za predstavitev vašega poročila. Vaše stališča so jasna in odražena v, v tem poročilu. Sedaj pa bom dal najprej dal besedo uh, poslancem, ki, zale, ki so že želeli besedo, najprej poročati v senci, no pa dal besedo komisiji in predsedstvu, da se izrečeta. Gospod Matija, izvolite. Merci, hvala, gospod predsednik. Najprej hvala našemu poročevalcu, ki je opravil veliko delo glede tega predloga komisije. In res hvala. Gospodi Jazdemir je res strokovnjak za vprašanje Europola in tudi širše poznato vprašanje, torej vprašanje policije in policije v okviru Evropske unije in torej poznato vprašanje. Že dolgo let se ukvarja s tem vprašanjem in to se tudi mi v odboru priznamo, pa tudi je znam potem v v drugih evropskih institucijah, eh, v komisiji na svetu dobro vedo, kako se spozna na to in dejansko je predstavil zelo relevantne predloge sprememb in res hvala, hvala dragi Augustin za to delo, ta predlog je zelo dobro, omogoča nam boljše upravljanje te velike agencije in našem odboru je ta agencija zelo pomembna in pogosto eh, delamo poročila glede te agencije, pogosto tesno sodelujemo z direktorjem, vendar tudi širše sodelujemo z Europolom. Z Europolom sodelujemo tudi v okviru odbora Krim, ki smo ga spostavili znotraj Libeja in odborov Krim smo več mesecev tesno sodelovali z Europolom in v tej priložnosti bi se zahvalila osebju Europola in njegovemu direktorju. Dragi Augustin, predlogi za izboljšanje upravljanja, da bi imeli res neodvisnega izvršnega direktorja pri svojem delu, je res dober. Torej, da bi bil direktor popolnoma neodvisen, je res pomemben in to bi res radi poudarili. Potem parlamentarni nadzor. To predlagaš, to je nekaj ključnega pomena in to smo že večkrat dejali, ko smo imeli razprave s tem v zvezi, to je res pomembno. E, parlamentarni nadzor, torej parlamentarni nadzor Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov je nekaj inovativnega in nekaj pomembnega potem je tu prišlo tudi do razširitve varstva podatkov. E, to je zelo pomembno, zlasti ko gre za prenos podatkov v tete države. To, to, to je zelo pomemben element v, v tvojem predlogu in poleg tega sem si tudi zabeležila e, vprašanje, ki nas je eh, pravzaprav zelo skrbelo v zadnjih nekaj mesecev in sicer vprašanje združitev oziroma ne združitev Europola in Cepola. To je predlagala komisija in stališče je eh, to, da pravzaprav tega ne bi storili. Jasno je, da pri Europolu eh, imamo odločno poslanstvo in ne moremo sedaj Cepola pridružiti Europolu izobraževanje je drugo poslanstvo, ki je tudi zelo pomembno in moramo poskrbeti za trajno usposabljanje policistov znotraj EU. In združitev Europola in CEPOLA ne bi bilo dobro za trajnost usposabljanja policistov. Zato menimo, da moramo ohraniti ločitev obeh agencij, s tem bomo zagotovili trajnost usposabljanja policistov. Hvala za tvoje predloge, ki podpiramo, podpiramo tvoja stališča in še enkrat eh, res uh, uh, hvala in čestitke za to, kar ste nam danes predlagali. Hvala. Thank, thank uh, Hvala lepa, očitno tale mikrofon ne dela. Naslednji je Jozef Weidenholzer. Hvala lepa poročevalcu Dijasu Demiru bi se lepo zahvalil za ta celovit pregled pro, um, nad problemom in za njegove dosedanje dejavnosti, ki kažejo, da so, da želi imeti stvari dejansko zelo nad, pod nadzorom. Ta časovni načrt je zelo ambiciozen, torej da bi že 4. novembra glasovali o, tem, o tej resoluciji. Načeloma se mi to zdi dobro, problem pa se mi zdi še vedno teči v tej nesrečni povezavi med cepom, cepolom in Evropolom, kar lahko predstavlja oviro in če se to ne bo hitro rešilo, bi menil, da bomo morali dokaj hitro sprejeti jasne odločitve in sklepe eh, s tem v zvezi, kajti sicer tega ambicioznega načrta morda ne bomo mogli ehm, uresničiti. Torej, zaradi vseh teh razli, eh, razsežnosti eh, in te povezave se lahko pojavijo določene težave. Ne bom se sedaj spuščal v podrobnosti, mislim, da smo zelo dobro povedali, kaj pomeni evropski nadzor, kaj je vse tisto, kar bi se tukaj moralo izboljšati, tudi povezave z nacionalnimi parlamenti, kar predstavlja zelo pomembno podlago. Prav tako se mi zdi zelo pomembno, da so bili opravljeni ti pogovori z Evropskim nadzornikom za varnost podatkov, da so bili ti pomisliki izraženi in to se mi zdi tudi zelo pomemben predpogoj za Europol, da to vzame jesno in da to tudi uvidi. Zato so ti predlogi sprememb po mojem mnenju pozitivni, tudi tisti, ki želijo izboljšati upravljanje, povečati učinkovitost, oboje je pomembno. Uh, tudi to, da bi morali imeti eh, predstavnike v upravnem odboru, se mi zdi pozitivno to, česar pa ne podpiram celoti, ampak morda bi lahko to še podrobneje eh, se o tem pogovorili. Ne vem torej, zakaj misli eh, poročevalec izuzeti tukaj izvršnega odbora ali ne bi to tudi um, prispevalo k večji učinkovitosti, ampak seveda se bom tukaj še dodatno poučil in mislim, da bi tukaj se lahko še nekoliko uh, uh, da, uh, pogovarjali. Kakorkoli že, vse skupaj bi bil ta razvoj pozitiven in tudi dobro bi bilo, če bi lahko dokončno izpeljali ta dosež še v tem mandatu. Ampak v glavnem. Pomembni glavni problem tukaj je ta nesrečna zgodba s cepolom in mislim, da moramo njej narediti konec. Hvala. Thank you, thank you Hvala lepa. Naslednji je gospod Kirkop. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej ne rečem, da vem, da smo v tem odboru imeli veliko korist od načina, kako je Europol obveščal naš odbor o svojem delu. Roba Wainwrighta zelo spoštujem, sedanjega direktorja. Tudi vloga, ki jo igra, je omejena z njegovimi delovnimi pogoji. In v zadnjih letih je bilo to delo polno izzivov. Na ravni evropskega sodelovanja poznamo, kje so skupni interesi. Vse to vemo, Vemo pa tudi, da je zelo pomembno, da si pogledamo na to, kako lahko Europol bolj učinkovito in uspešno deluje. Celoti se strinjam s pripombami poročevalca glede združitve Cepola in Europola. Naša skupina tega prav tako ne bi podprla. Ne glede na argumente o prihranku denarja, ki jih predstavlja komisija, tega v praktično, v praktičnem pogledu ne vidim. Menim, da bi morala, morali ti dve organizaciji delovati vsaka zase, samostojno. Predlog, da se zagotovi jasnejši mehanizem za vprašanje izmenjave osebnih podatkov med Europolom in zasebnim sektorjem, je vprašanje, ki je zelo pomembno za nas, sploh v luči drugega dela ki ga opravljamo na področju varstva podatkov. Pa še nekaj. Gre za vprašanje obvezne narave izmenjave informacij. Menim, da je delo dobro potekalo tudi na prostovoljni osnovi. Nekatere policijske agencije so se bolj pozitivno odzvale na to ravno zaradi prostovoljne narave deljenje informacij. Pri obvezni izmenjavi informacij pa bi šlo bolj za kvantiteto in ne toliko za kvaliteto podatkov. Bolje bi bilo imeti neko ureditev, ki ne bi veljala za obvezno. Prispevek k analitičnemu delu Europola se bistveno povečuje s tem pa tudi premiki podatkov. Ne vem, če bi pravna zaveza kaj je pomagala pri tem in skrbi me beseda pravna. Menim, da je pristop na lastno pobudo boljši. Dovolite, da končam. Zagotovo bi podprl vprašanje dodeljevanja finančnih sredstev Evropola, ki bi bilo skladno z nalogami, ki jih opravljajo, zlasti kar zadeva pritiske zaradi sporazuma o PNR in sporazuma o SWIFT-u, to predstavlja veliko breme za Evropol. Ne gre toliko za razširitev pooblastil, ampak gre za to, kako lahko Evropol bolje in bolj učinkovito deluje. Demokratičen pregled je pomemben, prav tako tudi do, dobra izmenjava in pretok podatkov. Ta parlament bi se lahko bolje vključil v praktično delovanje Europola tudi v upravnem odboru. Pozdravljam pripombe poročevalca ima mojo polno podporo pri svojih poskusih. In če želimo, da bo rezultat Europol, če želimo, da bo Europol bolje opremljen za soočanje z izzivi 21. stoletja, menim, da, to, da moramo to sprejeti. Zdaj pa gospod Tavareš. Hvala lepa, predsedujoča. Hvala lepa, kolega Diaz Demeram. Najprej hvala za odlično delo, ki ga je opravil na dosjeju Europola. Prilagajanje zakonodajnega dokumenta Lizbonski pogodbi in prilagajanje tega, kako deluje Evropska unija temu, kar pravi Lizbonska pogodba, je zahteven proces. Ta proces pa se mora razširiti na celo vrsto tem, pri katerih ima parlament možnost preučitve. V poročilu ste izpostavili predvsej pomembnih vprašanj, naprimer združitev med Europolom in Cepolom. O tem smo govorili že večkrat. Politične skupine nasplošno podpirajo vaš pristop, to je torej naš pristop. Usposabljanje policistov in naloge, ki jih opravlja Europol za zbiranje podatkov o kaznjivih dejanjih, da je te dve dejavnosti treba ločiti. Problemi cepola se morajo rešiti v cepolu in ne moramo jih rešiti s tem, da se, bomo, da se bosta ti dve agenciji združili. Tudi fizična lokacija cepola je lahko problem. Kar nekaj držav članic je izrazilo zanimanje za to, da bi gostili sedež cepola. Če želimo imeti objektivne kriterije, moramo pomisliti tudi na naše ocene pri izpoštovanju človekovih pravic, gre za ločevanje pooblastil in določenih dejavnosti povezani, povezanih s tem. Menim, da si moramo pogledati tisto državo, ki spoštuje človekove pravice in ta bi lahko gostila potem ta sedež. Potem pa še demokratična pooblastila oziroma demokratični pregled Europola. Z vidika ključnih interesov naše skupine želimo preučiti tudi organizacije, ki lahko prevzamejo strukture podobne državnim. Zagotoviti moramo skratka, da bo parlament lahko preučeval in nadzoroval delo Evropola. To delo je zelo zanimivo. Zamisel, da bi vključili tudi nacionalne poslance se nam zdi zanimiva. V prihodnosti bi lahko na ta način povezali delo nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta. Pogosto poslanci nacionalnih parlamentov vidijo, da je njihovo delo razdrobljeno, da ni dovolj povezav na evropski ravni. Imam pa vprašanje povezano z jamstvi, ki jih imamo pri zagotavljanju, da so podatki verodostojni in točni, ko pridejo iz Evropola. To je povezano s porazumom o PNR, s porazumom o SWIFT-u. Zanima me torej, ali v vseh primerjih Evropol zagotavlja vse podatke in ali smo lahko prepričani, da vsi ti podatki, ki jih prejmejo, prejmemo, da so točni. Saj nas drugače lahko vodijo po napačni poti, če podatki niso čisto točni. Ko gre za prenos podatkov, in izmenjavo podatkov s tretjimi državami, moramo paziti, da smo previdni v naših pristopih. Zanima me torej, kakšni so vaši načrti, kar zadeva enoto za parlamentarni nadzor, zato da se zagotovi, da podatki, ki se izmenjujejo, verodostojni in točni. Podali bomo kar nekaj predlogov sprememb v zvezi s parlamentarnim nadzorom, saj moramo imeti ustrezno vlogo pri imenovanju in izbiri zaposlenih za delovna mesta na Europolu. Podatki morajo, torej pri izmenjavi podatkov je treba paziti na pravila o varstvu podatkov in mi bi lahko imeli bolj aktivno, ne le posedovalno vlogo. Ključnega pomena za nas, ki bo vključena tudi v številne predloge sprememb, je, da podatki, ki se zbirajo nezakonito, ne morejo biti posredovani, ne morejo biti predmet izmenjave. To je prav tako povezano s porazumom o PNR in SWIFT sami nismo vedeli za prizmo do nedavnega in vemo, da je bilo veliko podatkov posredovanih preko tega programa. Če se podatki izberejo na nezakonit način, se ne morejo posredovati in uporabljati druge, ne glede na to, ali so to podatki zbrani v ZDA ali v EU. Treba je spoštovati uredbo o varstvu podatkov. Mislim, da je to vse za enkrat. Hvala lepa za duh sodelovanja, ki ste ga unesli v naše delo in veselimo se tega, da bomo lahko podali nekaj predlogov sprememb še pred rokom za to. In za izmenjavo mnen bomo imeli še veliko priložnosti. Hvala lepa, zdaj pa gospa Ernst. Eh, Hvala lepa. Najprej bi se seveda zahvalila poročalcu in mu čestitela, kajti mislim, da je zbral prave točke, ki so nam vsem pri srcu. Zelo vesela sem, da eh, to poročilo obravnava strokovnjak in ne nek ideolog, kajti to nam ne bi bilo v pomoč. Poznamo namreč, kako občutljiva je tema Evropola in zato cenimo tudi, da eh, ste vi pravzaprav zadoženi za to poročilo. Kar zadeva Cepol. Seveda vas tukaj v veliki meri podpiramo, ne vidimo nekih finančnih prihrankov iz družitve, prav nasprotno. Menimo, da bi to najprej pomenilo več izdatkov, potrebno bi bilo ustanoviti nove strukture, uvesti spremembe, ne vemo niti kakšne, ali bi bilo dovolj prostorov uh, za to in tako naprej. In ne vemo ali bi to bilo dejansko v korist Europolu. Policijsko sodelovanje pomeni več kot zgolj Europol, to seveda vi veste bolje kot mi, to nam je vsem jasno, zato bi morali tukaj stvari neodvisno ocenjevati. Torej tukaj imate našo popolno podporo. Drugič, odbor za parlamentarni nadzor, nadzorna enota, nadzorni gremi, glede tega se tudi strinjamo z vami. Uh, Vsekakor bomo pri oblikovanju tega organa tudi mi sodelovali. Ampak kaj pomeni parlamentarni nadzor? To najprej pomeni, da, potrebo, da dobim dokumente na mizo, tiste dokumente, ki jih resnično potrebujem. Parlamentarni nadzor ne pomeni, da nekdo tukaj sedi iz Evropola in nam pripoveduje zgodbice o svištu in nihče pravzaprav ne ve, kaj je s tem mišljeno to nas je zelo razburilo, vsi smo bili takrat tukaj prisotni in rekli smo in spraševali smo vse, kaj se sploh dogaja, kaj se nam tukaj pripoveduje. Ne želimo si politike črnih skrinic, temveč želimo si stvari na mizi. Uh, tukaj obstajata dve možnosti, bodi si, da imamo komisijo za parlamentarni nadzor, kakršno imamo v Nemčiji, ali imamo neke vrste odbor in potem moramo resnično razmisliti, kakšna bi bila prava metoda metoda. In tukaj bi želeli tudi sami prispevati nekaj izkušenj iz Nemčije. Tretja a, točka, torej a, program za nadzor a, oziroma za varnost podatkov tukaj vas tudi. Eh, podpiramo veste da smo kot neke vrste sokoli oziroma nadzorniki eh, vemo koliko osebnih podatkov je tukaj vključenih in vemo tudi da se sprejema direktiva na to temo in da želimo kot parlament tudi vplivati na to. Tukaj potrebujemo tako uredbo o Europolu, ki bo prepustna, ki bo torej uh, Eh, omogočala spremembe na področju zakonodaje o varnosti podatkov. Eh, in eh, torej takšna uredba bo morala upoštevati spremembe, ki bi se odvijale na tem področju. Tudi kar zadeva gospoda Hastingsa, imamo veliko v tem dokumentu seveda upravljanje mora biti učinkovitejše glede tega se tudi strinjam seveda to najbolj poznate vi sami zdi se mi nujno da se to upravljanje racionalizira. Nekoliko nas moti časovnica, kajti gre za enega najpomembnejših poročil, s katerim se ukvarjamo v odboru Libe v tem mandatu. Seveda, september je tik pred vrati, ampak če že mora biti tako, bomo seveda marljivo delali in da bom, tako, da bomo lahko tukaj v čim večji meri prispevali, da bi stvari dejansko lahko tekle pravočasno. Mislim, da imamo dobro podlago za naše delo in mislim, da lahko dejansko še spremenimo določene stvari, ki so na tem področju nujno potrebne. Najlepša hvala. Veliko lepih komentarjev ste slišali, ampak na koncu boste seveda še imeli priložnost, da se na nje odzovete. Gospa Grisbek, potem pa še gospod Klejs. Eh, in potem bomo dali besedo še komisiji in predsedstvu. Hvala, gospa predsedujoča, na kratko. In govorim o imenu Sonje Alfano, ki ni mogla priti danes na sestanek. No, bo pa seveda zelo temeljito sodelovala, ko bomo začeli z dialogom, ki ga je pravkar napovedal naš kolega Augustin, tako da bomo v prihodnih tednih res delali uh, Eh, na področju tega dosjeja. Torej, v njenem imenu naj povem, da je to poročilo res na mestu in da je kolega Agustin je spravil odlično delo. Na kratko. Varstvo podatkov je zelo občutljiva tema, vendar smo se tega pravzaprav uh, resno lotili šele pred, uh, uh, pred kratkim, to je pa tudi zelo pomembno uh, za nas, za naš odbor, vendar so se državljani šele pred kratkim tega dejansko zavedli, kako pomembno je to, ko smo začeli povedati o svistu in drugih dosjejih. No in vaš, vaše prošlo dejansko upošteva to, da moramo najti ravno težje med varstvom uh, varstvom vseh podatkov in bojem zoper kriminal. Kaj se tiče parlamentarni nadzor, tu mislim, da ni treba ponavljati to, kar smo že slišali. Popolnoma se strinjamo s tem, kar smo kar slišali. No, morda bi uh, izrazil došle pomisleke. glede združitve Europola in Sepola. No, bomo pa v prihodnih tednih še delali na tem in bomo poskušali najti neko pot naprej. Torej, toliko na kratko. Takole bi predstavila stališče gospe Sonja Alfano. Ob tej priložnosti bi se pa tudi zahvalila španskim policistom, ki so danes z nami pa tudi vsem eh, policistom, ki delajo v čezmenjih območjih, tako kot kjer tudi sama živim. In uh, hvala tudi gostinu za njegovo delo. Torej, in uh, mislim, da bomo s tem prispevali k, boljši, uh, k boljšemu delu na tem dosjeju. Hvala. Hvala, gospod Klejs. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Zelo kratek bom. Najprej bi tudi sam izpostavil, da nisem posem prepričan o koristnosti združevanja Cepola in EU, uh, eh, Europola. Um, opažam pa, da tukaj imamo precej konsenza glede tega, kajti ne morejo me prepričati z argumenti, da ja, da torej z operativnimi argumenti uprit združenja in da bo to privedlo tudi do zniževanja stroška. Tudi ta argument se mi ne zdi trden, kajti mislim, da lahko tukaj veliko stroškov privrčujemo na drugačen način. Če si pogledamo evropski proračun, vidimo. In da če, če želimo prav na tem področju potem varčevati, mislim, da je pomembno, da se dejavnosti Evropolja držijo ločeno od vidika usposabljanja in izobraževanja. Vprašanje imam za poročevalca Diaza Demero. Ne, eh, dvomno veste, da obstaja tudi vprašanje iz Evropola, da bi se sklepali sporazumi s tretjimi državami o operativnem sodelovanju s temi državami. Tudi sam pišem poročilo na to temo. Uh, Opažam pa, da obstaja določena zadržanost pri določenih političnih strankah, pri poročevalcih v senci in tudi pri pravni službi parlamenta. O tem, kakšen je torej statut in kakšen bi lahko bil rezultat pogajan glede na dejstvo, da eh, je sedaj na mizi predlog uredbe o Europolu samem kakšno je torej veljavnost pogajanj in sporazumov, ki bi lahko bili rezultat pogajanj s tretjimi državami, če se ta pogajanja vodijo v okviru obstoječega sistema in na področju varnosti podatkov obstaja cela vrsta vprašanj. Moje konkretno vprašanje gospodu Dijasu Demeru pa je, kaj misli, da bi Europol, torej ali naj bi Europol uh, um, dejansko zaključiti ta pogajanja, dokler ni um, uveden nov sistem. Hvala lepa. Preden dam besedo komisiji, bi želela tudi sama povedati nekaj besed. Very much, uh, very... Torej, resnično cenimo ta robusten vidik in uh, varnostni podatkov v tem poročilu. Uh, Moj vtis tudi na podlagi prejšnjih predstavitev je, da ta zamisel združevanja Cepola in Evropola ni resnično prepričljiva. Zato sem zelo vesela, da je naš poročevalec omaknil vse sklice na to združitev. To, kar potrebujemo, je ločen predlog komisije o Cepolu. Upamo, da bo ta predlog na mizi k malu in da bomo lahko potem delali na tej podlagi in to uh, ločeno od tega dosjaja, tako da bomo lahko tudi dosegli nek napredek na dosjaju Europol. Gospa Amici za danes predstavlja komisijo in mislim, da bi želela tudi ona besedo. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Dovolite, da najprej izkoristim to priložnost, da se zahvalim še zlasti poročevalcu gospodu Diasu de Meri. On je eh, službom komisije dal možnost, da sodelujemo na številnih eh, sestankih, ki jih je organiziral s poročevalci v senci in tam so sodelovali tudi člani in predstavniki Europola, tako da je bilo pripravljeno, eh, pripravljeno osnova za poročilo. To ni bilo zgolj korist eh, za, koristno za komisijo, temveč nam je bilo tudi veliko čast. Želela pa bi dati nekaj komentarjev. glede razprave, ki je potekala doslej. Še zlasti bi začela z štirimi sklepi poročila gospoda Diasa de Mere, torej štiri sklopi predlogov sprememb, ki jih je navajal v predstavitvi. Številni člani so se tudi navezali potem na te predloge sprememb, kar zadeva vprašanje združitve. Pri tem je je potekalo že veliko razprav in komisija je seveda mm, to vzela na znanje in izpostavila bi, da je komisarka Malmstrom izkoristila priložnost in podala razloge oziroma pojasnila za združitev Cepola in Europola. Prvič je to storila že 26. februarja letos, drugič pa je to storila ob sprejemu zakonodajnega svežnja 27. marca. Poročevalec je res dobro opazil, da so tudi ministri za pravosodje in uh, notranje zadeve se izrekli na to temo 7. junija, tako da tukaj ne bom podajala nobenih dodatnih komentarjev na to temo. vprašanje parlamentarnega nadzora in vključitev nacionalnih parlamentov v parlamentarni nadzor je velikega pomena tudi za komisijo. Zato smo veseli, da se veliko pozornosti posveča temu vidiku. Komisija je v svojem predlogu se želela osredotočiti na vsebino tega nadzora. Ni se izdelo primerno, da narekuje načine organizacije medparlamentarnega usklajevanja. Torej smo seznanjeni s predlogom gospoda Diasa Demere, da bi se naj ustanovila enota ali celica za medparlamentarni nadzor. Povezavi z varstvom podatkom pa bi rekla naslednje. Komisija je že na začetku omenjala, ko je prvič predstavljala svoj predlog, da je krepitev varnosti podatkov eden od glavnih ciljev um, ponovnega pregleda pravnega okvira, ki velja za Europol s tem v zvezi opažamo, da gospod Jaz Demera meni, da je zelo pomemben tudi pojem načela lastnika podatkov, torej tisti subjekt, ki zagotavlja podatke, seveda so to v veliki večini primerov države članice, torej te so tiste, ki potem ostanejo lastnice teh podatkov. To pomeni, da morajo dati izredno soglasje k razkritju ali nadaljemu prenosu teh podatkov. Z zanimanjem tudi ugotavljamo, kako kaj meni gospod Diaz de Mera glede možnosti, da bi Europol prejemal podatke strani zasebnih subjektov. Razumemo torej, da, se, da je namen tega predloga spremembe ta, da bi se okrepile zmogljivosti Europola in njegove možnosti za krepitev svojih obveščevalnih dejavnosti kar zadeva upravljanje. Komisija je že prej pojasnila, da je zasnova upravljanja, kot je pojasnjena v tem predlogu, v veliki meri povezana s klepi, ki jih je podprl svet, pa hkrati tudi parlament in komisija julija 2012 o tako imenovanem skupnem pristopu, ki zadeva regulatorne agencije. Torej, konfiguracija upravnega sveta, naloge direktorja, ali pa postopek za imenovanje izvršnega direktorja, vsi ti postopki sledijo modelu, ki je bil razvit v sodelovanju med institucijami, ki so potem oblikovali ta skupni pristop. Pri več priložnostih se je Tukaj navezujemo tudi na trenutno prakso, ki jo vidimo pri drugih agencijah. Kar zadeva ta vidik, sem opazila tudi, da je gospod Vidal se spraševal o razlogu za to, da se vključuje ali izključuje izvršni odbor. Uh, leta bi bil manjši, torej manjša formacija upravnega odbora, torej komisija ga predlaga kot izbirno opcijo, ne kot nekaj obveznega. Razlog, da to predlagamo, pa je ta, da na podlagi trenutne prakse in na podlagi priporočili skupnega pristopa ugotavljamo, da je veliko dela povezanega z administrativnimi in finančnimi zadevami agencije takega, ki bi ga ta izvršni odbor lahko prevzel. Znova ponavljam, da gre tukaj za manjšo skupino, manjšo obliko, formacijo, ki bi torej omogočila, da bi se upravni odbor bolj osredotočil na druge strateške in operativne zadeve. Prav tako sem si zabeležila opažanje gospoda Kirchhopa glede obvezne delitve informacij. Še nekaj besed, če dovolite na to temo. Komisija meni, da to, kar počne s predlogom uredbe, da se s tem pojasni obveza, ki že obstaja v trenutnem zakonodajnem okviru. S tem, ko to dodatno pojasnjujemo, skuša komisija tudi lajšati državam članicam, ki morajo zagotavljati večino informacij Europolom, torej lajša delo državam članicam, s tem, ko jim kažemo, na katera področja naj bi se te informacije osredotočile. In tukaj eksplicitno omenjamo prednostne naloge boja proti kriminalu. Torej, želja tukaj je, da bi pomagali državam članicam, da se osredotočijo na prioritetna področja in ne, da se osredotočajo na zbiranje velikega kupa informacij zgolj zato, da bi delovali skladno z obveznostmi. Potem vprašanje kakovosti napram količine. Tukaj bi želela omeniti le, da Europol dosledno si prizadeva za to, da bi državam članicam dajal kazalnike, ki bi jim pomagale se osredotočiti na večjo kakovost. Upam, da nisem vzela preveč vašega časa in veselim se že nadaljnih razprav na to temo. Hvala, gospod predsedojoča. Hvala tudi vam gospod Pulja Kajte, ki predstavlja predsedstvo, sprašujem, ali bi tudi ona želela besedo. Hvala, gospa predsedujoča. Predsedstvo bi se v prvi vrsti želela zahvaliti gospodu Diasu Demeri za delo, ki je že bilo opravljeno. Eh, resnično se veselimo, da bomo še naprej sodelovali na tem dosijaju. Vsi vemo, da gre za prvi pomemben zakonodajni svežen, odkar uh, je Lizbonska pogodba vplivala na sodelovanje na področju eh, policijskega sodelovanja in tako naprej. 7. junija, kot je že bilo omenjeni, je velika večina v svetu nasprotovala predlogu komisije, da bi se Cepol pridružil Europolu. In strokovnjaki so, bodo začeli preučevati to besedilo, ne da bi upoštevali ta vidik. Zagotovila bi vam, da je predsedstvo načrta, začrtalo več celodennih sestankov, ki bodo namenjeni temu dosjeju. Preučili bomo ta predlog v naši najboljši meri in preučili bomo ta predlog ne le na ravni strokovnjakov, temveč Če bo to potrebno, bomo ga obravnavali tudi na višji ravni, tako da bi ta dosjej lahko hitreje obravnavali. Gospa predsedujoča, rada bi vam torej zagotovila, eh, da bomo tukaj tesno sodelovali z vami, da bi lahko pri tem dosjeju hitro napredovali. Hvala, sedaj pa gospod poročevalec, gospod Jaz Demera, izvolite. Gracias. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala Kinga, hvala vsem kolegom. za vaš prispevek, s katerim ste obogatili našo prvo razpravo. Hvala, Veronik, kot predstavnica e LS, za jasnost z tvojega stališča, za tvojo podporo in za to, da zavračaš ponovno in nedvomno vprašanje združitve. In hvala, ker se strinjajo z mano tudi glede Eh, parlamentarnega nadzora glede vasta podatkov. Kaj zadeva eh, prispev gospoda Weidenholzerja, hvala za tvoj komentar. Res je, da je zaskrbljujoče, da ne moremo priti do hitrega, eh, do hitre odločitve glede združitve. Vendar glede tega sem meren. Zakaj? Veter gre v pravo smer. Večina sveta ne želi združitve, večina parlamenta ne želi združitve. Gospa Malmstrom si prizadeva eh, še naprej govoriti o združitvi, vendar mislim, da bomo še videli, imeli priložnost, da jo pripričamo nasprotnem. Kajti po drugi strani je nujno, da čim prej, čim prej sprejmemo oziroma se lotimo uredbe CEPOL, tudi CEPOL potrebuje uredbo. Uh, praviš, da se strinjaš s parlamentarnim nadzorom in s tem, kar pravi gospod Hastings. Ne strinjaš se popolnoma s tem, da bi odpravili izvršni odbor, glede tega se je izrekla tudi gospa Amici. Mislim, da to, da imamo nekakšno fotokopijo od upravnega odbora, ki ga zmanjšamo na štiri osebe, je nekaj, kar bi pomenilo, da imajo štiri osebe veliko pooblastil, tega si pa ne želim, da ima štiri osebe veliko moči. Iz mojih izkušenj vem, da je bolje imeti širšo strukturo za upravljanje in vodenje. In v takšni strukturi mora biti zastopane vse države članice, tako kot je to v upravnem odboru. Tako da sem še naprej proti temu, da bi imeli izvršni odbor. da je to ni vrzeli, sam predlagam to, da še naprej ohranimo generalnega sekretarja. On je primeren instrument, če tako rečemo, za to, da povezuje upravni odbor in izvršnega direktorja. Hvala, dragi kolega Timoti, Timoti Krkop. On je bil notrni minister v Združenih kraljestvih, tako da zelo dobro ve, o čem govori. Torej, Eh, vi cenite delo roba, izvršnega tega tudi sam cenil njegovo delo in rob je res prišel, kadarkoli smo želeli, če smo želeli določene razlaje glede dele in vloge Europola. Tudi on se ne strinja z združitvijo. Poleg tega Britanci tako ali tako ne želijo C pola več na svojem ozemlju. Potem, kar, zadeva, kar zadeva izmenjavo informacij, to se lahko navežem tudi na to, kar je dejala gospa Damiči. Nisem za obveznost izmenjave informacij, ne. Obveznost, o kateri je govorila Damiči, je nekaj implicitnega, ne pa eksplicitnega in s tem se zelo strinjam. In eh, tudi drugi predstavniki znotraj ministrstva so mi to dejali, da ko gre za kakovost podatkov, je to pomembneje od količine podatkov. Sicer bomo imeli preveč dela s tem, da bomo eh, kontrolirali vse te podatke. Ne. Potrebujemo neke sisteme tajnega nadzora, tu pa ni treba imeti še sodelovanje parlamenta zraven. Ne. Mislim, moramo dati več sredstev Europolu, torej več funkcij, več sredstev, seveda. Ti si omenjal SWIFT. No, ima pa tudi novo enoto eh, F3, ki nima eh, sredstev na voljo in to moramo spremeniti. Potem Rui Tavares. Ne, da sva prijatelja, sva še veliko več kot prijatelja, saj se strinjam glede več stvari in se delila več stvari kot reko duero. Kar zadeva eh, lizbonizacijo agencij, s tem se strinjam in moramo iti dlje kot to, kar želi komisija. Tudi to je res. In res je, agencija Europol ni takšna kot druge agencije. Tu se strinjam z Viktorijo. Nekaj je globalni pristop agencij, drugo je pa sama agencija Europol in to gotovo ni enako. Poleg tega ste tudi vi proti um, uh, združitvi. To mi je všeč. No, sedem milja nisa pristojna za to, kje naj bo sedež Cepola. No, vendarle pa sem. Um, Eh, ko gre za to vprašanje, imam vendarle svoje stališče iz objektivnih in subjektivnih razlogov. No, kar pa zadeva nadzor, tu mislim, da se tudi vsi strinjamo, vsi se torej strinjamo glede parlamentarnega nadzora, da je treba ta sistem eh, izboljšati oziroma vzpostaviti. Zato sem tudi sam predlagal ta svoj predlog. In s tem predlogom damo več uh, vitalnosti nacionalnim parlamentom pri izvajanju. Eh, nadzora. In torej ne bo šlo za to, da bodo nacionalni parlamenti prišli kar eh, kadarkoli, ne, prišli, bo, prišli bodo uh, k nam sistematično. Se prečujem, ker sem dokaj, da moram se odzvati na vse, kar so rekli kolegi Kinga. Uh, potem Rui, pravite, da, oziroma sprašujete, kaj se, kaj se bo zgodilo z določenimi informacijami. No, informacije imajo različne kategorije zaupnosti, različne stopne zaupnosti. In ne glede na naše delo, um, oziroma morda bi lahko tudi na naše enote, lahko imeli posebne podenote, ki bi obravnavale uh, najbolj zaupne informacije. In morda bi torej lahko na ta način rešili to vprašanje tudi v sodelovanju z izvršnim direktorjem. Eh, vendar, kakorkoli že, take informacije bi smo eh, obravnavati za zaprtimi vrati in zelo zaupno. Eh, takšne enote za nadzor obstajajo tudi že v nacionalnih parlamentih. Vse delo mora biti seveda zakonito. Kornelija. Hvala za tvoje besede, hvala za podporo in hvala za to, ker si proti združitvi Europola in Cepola. Hvala za to, da se strinjaš glede tega, kar smo šli glede parlamentarnega nadzora in hvala, ker praviš, da bi lahko na ta način izboljšali transparentnost dela. Cenim to, da upoštevaš pomemben program z varstvo podatkov in res mora biti tudi ta direktiva, ki jo ramo, sklada s tem. In tu gre za policijsko agencijo in tu res ne smemo eh, pozabiti. Potem glede časovnice. Seveda, gre za predlog, mi bomo si prizadevali, da bomo dosegli svoje cilje. Gospa Gresler, prosim, pozdravite kolegico Sonja Alfano, ki tako cenim. Res je, da je vas obratko zelo pomembno in lahko prispevamo temu, da bomo vsegli ravnoteže med varnostjo in svobodo. Vem, da imate v vaši skupini pomisleke glede vprašanja. Me poslušaš ali ne? Ne. S tabo se pogovarjam. Me poslušaš? Dobro. Meni, da v vaši skupini imate določene pomislike glede sklica, glede združitev. Upam, da bomo to že jasnili tako malo. Gospod Klas je proti združitvi. To je zapleteno vprašanje oziroma zapleteno vprašanje je vprašanje sodelovanja s tretjimi državami, kajti imamo države, kjer imamo sporozume, s katerimi nimamo in tako naprej. Skratka, tukaj je zapomenjeno pravno vprašanje in eh, torej mislim, da bomo dobili tudi mnenje pravne službe in potem bomo lahko se o tem še bolj pogovarjali. Gre pa za res zapleteno vprašanje Kinga. Predsedujoča, hvala eh, tudi za. Za tvoje vprašanje glede združitve in nekaj bi pojasnil ni se treba eh, mi zahvaljevati, ker sem umaknil ločene sklice na to. Naj povem, da smo mi bili vedno proti družiti, to lahko tudi verovnik priča. Gospa Vitorija Damiči, še enkrat hvala. Sem mlad in se vedno, oziroma ona je mlada, pa se veliko od nje naučim, tudi kad se ne strinjajo okoli stvari. Res je, da je um, komisarka februarja in marca predstavila uh, svoje stališče in seveda se strinjamo s tem, da moramo bolj podrobne preučiti vprašanje parlamentarnega nadzora. Danes sem si. Se danes eh, si je torej zgolj seznanila s tem, da je pomemben ta, mm, eh, ta enota za parlamentarni nadzor in da je pomemben no, vprašanje vašega podatka. Sem že pravzaprav že odgovoril, ko sem odgovarjal drugim kolegom glede vprašanj kakovost količina podatkov in tako naprej. Prav tako sem že odgovorila na to glede upravljanja in glede na skupni pristop. Vendar še enkrat, Europol ni, tak, ni tak, takšna agencija kot druge. To je v, v, agencija, ki se ukvarja z varnostjo. Torej, tudi glede vprašanja izvršnega odbora, mislim, da sem že odgovoril. Bom zaključil, bom zaključil. Hvala svetu za vaš prispevek in litovskem predsedstvu želim če več uspeha in mislim, da morajo čim hitreje sklicati sestanke za to temo. Hvala še enkrat za to uspešno razpravo. Hvala za to odlično razpravo in dobro, eh, dobro delo. 19. september je rok za predložitev predlogov sprememb. Ugotovili smo, da imamo še dve točke na dnevnem redu, torej moramo resnično po, eh, pospešiti naš tempo. Naslednja eh, točka je položaj temeljnih pravic Evropske unije leta 2012. Naš poročevalec je Louis Michel, ki je pripravil dva delovna dokumenta. In uh, zdaj bomo obravnavali ta delovna dokumenta in predstavitev osnutka poročila bo 30. septembra. Poročevalca torej prosim, če lahko povzame ta delovna dokumenta, na to bom dala besedo še članom odbora, ki bi želeli prispevati. Merci beaucoup, merci beaucoup, hvala, hvala gospa predsedujoča. Evropski parlament No, tu ne boste zeli nič novega, da smo prejšnji teden sprejeli poročilo gospoda Ljubija Tavareša o situaciji o temeljnih pravicah na Mačarskem. Pogovarjali smo se o situaciji v Bolgariji in smo eh, glasovali o, o, o izglasovali resolucijo o nadzoru obveščevalnih agencij. Torej, temeljne pravice so zelo pomembne za Evropski parlament in zauzemajo vedno večje mesto, vedno pomembnejše mesto v predelovanju evropskih institucij. Vendar moramo se zavedati, da Evropska unija je sedaj že več mesecev v krizi, ne le ekonomske krize, temveč tudi žal v krizi demokracije. Odločitve mađarske vlade, pobude romunske vlade lani, situacija v Bolgariji, sistematična kršitev določenih temeljnih pravic v določenih držav članic. Tu imam v mislih Italijo, recimo, ki je za situacijo v zaporih. Vse to jasno kaže, s kakšnimi političnimi težavami uh, se srečujemo. Poleg tega pa tudi ni dovolj politične volje za to, da bi izvajali mehanizme, ki jih omogočajo pogodbe in da bi sprejeli nove mehanizme, s katerimi bi zagotovili uh, spodbujanje vrednot Evropske unije, da bi se spopadli s krizo Evropske unije in v odločenih državah članicah. Evropska unija ima več instrumentov za to, da jamčimo spoštovanje temeljnih pravic. To so Kirbenhavnski eh, kriteriji. Imamo člena 2 in 7 v pogodbi o Evropske unije, imamo temeljno listino o, listino o temeljnih pravicah. Vendar, žal, ta pravni red Uh, torej, se, se ohranja brez kakšnih konkretnih ukrepov Evropske unije. Vendar žal se je takšna hipoteza eh, izkazala za napačno. Evropski parlament se zauzema za temelje pravice. Sprejeli smo več poročil temeljih pravic in zelo specifično se ukvarjamo z določenim pravicem, kot recimo svobodo medijev, tu imamo v mislih Italijo, Mačarsko, potem pravice Romov v Italiji in v Franciji, potem pravice eh, eh, skupine LGBT v Litvi in na Polskem. Poleg tega smo tudi preučevali situacijo v, o temeljnih pravicah. V zadnjem dokumentu s tem v zvezi smo ugotovili, da potrebujemo mehanizem za varstvo vrednot Evropske unije. In pozivamo Evropsko komisijo in Evropski svet EU, da, je, da naj bosta bolj proaktivna glede temeljnih pravic. Nekaj, kar pogosto slišimo, je, da se Evropska unija sooča z kemenhansko dilemo. Torej, države kandidatke morajo upoštevati demokratična načela in načela pančaja preden stopijo v Evropsko unijo. Potem pa, ko so v EU, ni nobenega mehanizma, da bi sankcionirali države članice, ki ne spoštujejo teh načel. No, pogodba nam vendarle daje možnost, da bi vzpostavili nove instrumente in mehanizme in tu ima komisija ključno vlogo, da predlaga nova sredstva, s katerim bomo okrepili spoštovanje temeljnih pravic Evropske unije. Torej, v skladu z obstečo pogodbo, no, morda pa tudi s premembami same pogodbe. Evropska komisija je obravnavala eh, kršitve temeljnih pravic. Lahko to stori recimo tako, da eh, spostavi eh, postopek kršitve, da eh, recimo prekine um, določeno sodelovanje in tako naprej. Skratka, Evropska komisija tudi predstavlja točkovnico glede eh, pravosodja, vendar tu pokriva le civilno pravosodje, tako da mislim, da potrebujemo dodatne mehanizme, ki jih treba razvijati. Poleg tega bi morali upoštevati možnost, da je pogodbo lahko spremeniti in morda bo že ob koncu 2013, začetek 2014, mislim pa, da bi morali imeti tudi spravo ob volitvah, tudi glede člena 7 in mislim, da potrebujemo soglasili tega. Na plenarnem sedmi smo slišali tudi to, da gospa Reding je dejala, da bomo imeli, eh, da bodo obravnavali eh, to temo na kolegijo. Eh, države članice se tudi zauzemajo za to, da bi imeli neke nove mehanizme, s katerimi bi bolje podprli izvajanje temeljnih pravic in pravnega, pravne države v državah članicah. Že pogodba omogoča preko členov 2 in 7, da skrbimo za te eh, temeljne pravice, da te členov ne izvajamo dovolj dobro. In čas je, da vzpostavimo nove mehanizme, katerim bomo zajamčili spoštovanje, varstvo in spodbujanje temeljnih pravic in vrednot Evropske unije. Moramo razviti pokazatelje, moramo spremljati situacije znotraj Evropske unije in v državah članicah moramo eh, tematsko obravnavati države članice, ko gre za človeka pravice, moramo eh, tudi pripraviti priporočila in tudi možnosti sankcij, če pride do kršitev člena dve pogodbe. Jasno želim povedati, le nek tak mehanizem bi lahko zagotovil, da bi države članice pravično obravnavali in da bi odpravili uh, možnost dvojnih meril. Vse države članice morajo sodelovati v takšnem mehanizmu. Žal odločene države v svetu že so proti. Komisija lahko spremlja odločitev glede teh zadev, kot je to naredila, ko smo obravnavali korupcijo in lahko predlaga nove politične ukrepe in pri tem lahko sodeluje z uh, strokovnjaki iz Evropske unije, pa tudi strokovnjaki svet Evrope. Člen 7 odstavek 1 ni neka atomska bomba. Ne, to je možnost, da imamo lahko formalni institucionalni dialog med uh, državami članicami in institucijami Evropske unije. Vsakeč, ko obstaja kršitev uh, temeljnih pravic Evropske unije. Glede tega smo, se, smo že večkrat se jasno izrekli. Doslej te možnosti nismo izkoristili. Zlasti gre za Mačarsko. Zakaj? Zato, ker nimamo politične volje in nimamo dovolj velike večine, da bi lahko se odzvali določena vprašanja mislim, da lahko rešimo že v obstoječem okviru. No, določena vprašanja pa zahtevajo spremembo obstoječega okvira. Torej, mislim, da bi morda morali razmišljati o spremembi pogodbe. Vendar uh, na ta način ne bomo uh, se mogli na hitro odzvati na nujne situacije, ki zahtevajo naš odziv. Že sedaj imamo situacije, na katere se moramo odzvati. In že sedaj imamo mehanizme in ukrepe, ki nam omogočajo, da lahko neposredno pravimo člena 27. Evropska unija nima novih ukrepov za boje proti ekonomski in finančni krizi oziroma določene je sprejela, mislim pa, da bi morali enako ravnati in sprejemati nove ukrepe, nove mehanizme, ko gre za kršitve demokratičnih eh, načel in vrednote Evropske unije. Eh, imamo torej dva dokumenta pred sabo in mislim, da nam bo to omogočalo eh, nadaljne delo na konstruktivni, glede konstruktivne razprave o temeljnih pravicah. In eh, komisija bo tudi začela spravo na predlog sveta glede uh, temeljnih pravic. In državljani morajo imeti možnost, da sodelujo v tej razpravi. Državljani so tisti, ki morajo biti v srčiki naše razprave. Konec septembra bomo predstavili poročilo o temeljnih pravicah in eh, potem se bomo sestali s poročevalci v senci in bomo torej skušali zboljšati to poročilo. Poleg tega bomo verjetno imeli uh, uh, javno postavitev, na katero bomo povabili nevladne organizacije, druge institucije in državljane. Uh, hvala za vašo pozornost. Hvala lepa za delovna dokumenta in za, te, za to predstavitev. Torej, vidim neko konvergenco med sklepi sveta, poročilom Tavareš, pre, iz prejšnjega tedna in tudi tema predlogoma. Predstavit potrditev osnutka poročila bo podana 30. septembra. Sedaj nas res preganja čas, tako da bi res prosila vse, da se omejite na minuto pri vašem času za govor, tako da bomo lahko poslušali potem še povratne informacije poročevalcev in potem moramo skleniti naš osejo, kajti ob 12. imamo skupno zasedanje z odboroma AFKO in Juri, na kar se moramo še pripraviti. Gospa Bauer je prva govornica, izvolite. Resnično vas prosim, da se držite minutne omejitve. Eh, eh, Hvala lepa, Kinga, ampak to bo nekoliko težko, težko se bom pravzaprav omejila na eno minuto, kajti to poročilo sedaj uh, odpira več različnih vprašanj. Če menimo, da s tem poročilom govorimo o razmerah na področju človekih pravic, se čudimo, kajte vsebina ni pravzaprav skladna z um, naslovom tega poročila, ki naj bi se ukvarjalo z razmerami na področju temeljnih pravic v Evropi. Gre za drugi in četrti člen pogodbe in ne razumemo, v kakšnem odnosu sta ta dva člena. To je pravzaprav naloga sodišča, da o tem odloča. Parlament tukaj nima pristojnosti, da se pravzaprav izraža glede tega problema in mislim, da brez sprememb pogodbe tega problema sploh ne moremo rešiti. Tukaj uh, se zastavlja še drugo temeljno vprašanje, kako stojijo stvari z listino o temeljnih pravicah in kako kaj lahko rečemo o temeljnih pravicah, kajti to lahko obravnavamo le v povezavi z evropskim pravom. Torej, s tem se zastavlja neko pravno vprašanje in to pravno vprašanje je nekaj, kar težko razložimo na podlagi tega poročila. Mislim, da moramo biti tukaj izjemno uh, previdni pri nadaljni obravnavi te teme. Evropski parlament namreč ne more nadomestiti Evropskega sodišča. Kako bomo uh, razlagali oziroma razumeli sodbe Evropskega sodišča, kako tukaj um, razumemo postopek ugotavljanja kršitev. Ustrajam pri tem, da brez spremembe uh, pogodb teh problemov ne moremo rešiti. Zato menim, da ta vsebina ni zelo posrečena. Hvala lepa, gospa Bavar, gospa Ždanoka. Yes, uh... Hvala, gospod predsednik. Celoti se strinjamo z vsem, kar je predstavil danes gospod Mišel v svojih dokumentih, čeprav uh, Eh, gre za mm, kratka dokumenta, sta zelo celovita in predstavljata dobro podlago za nadaljno razpravo, kot je že sam povedal gospod Mišel. Če moram biti res kratka, naj omenim samo to, da je naša oblična skupina že veliko krat opozorila na te probleme. Prav tako smo o tem govorili, ko smo obravnavali letna poročila o človekovih pravicah poročila odbora za zunanje zadeve se delijo na posamezne države članice. V Evropske unije uporabljamo dvojne standarde in nismo dosledni pri ocenjevanju razmer v konkretni državi članici. Vedno se omejujemo na neke splošne izjave. In potem pravzaprav te stvari sploh niso izvedene v praksi, kajti vsaka država članica sicer lahko uh, reče, da je stvari dejansko ne zadevajo. Dejansko imamo težave s Kopenhagnom, nimamo nekega mehanizma, s katerim bi preverjali, kako se država obnaša, ko postane članica Evropske unije, če tudi obstaja veliko skrbi, skrbi in zaskrbljenosti izraženih v poročilih o pripravljenosti. Tudi v Latviji, v moji domovini, je bilo izraženih veliko zadržkov, kar zadeva manjšinske pravice, kar zadeva veliko število brezdomcev. Bili so podani konkretni predlogi za pripo, konkretna priporočila, za leta 2004, da bi se namreč eh, dali dal tudi pravica sodelovanja na lokalnih volitvah nedržavljanom. Te stvari se niso razrešile, te pravice niso bile zagotovljene. To poročilo je bilo sprejeto pred desetimi leti, torej deset let kasneje se zadeva in problem še sploh ni rešil. Poleg tega je razlog za to seveda opozicija nekaterih velikih političnih skupin, ki se te procese zavira. V celoti torej podpiram mnenje, da moramo razširiti mehanizem nadzora. ki bo omogočal boljši nadzor nad kršitvami človekovih oziroma temeljnih pravic. Imamo tukaj tudi gospoda Gijoma in tudi že včeraj sem dejala, da obstaja problem, ki ga obravnava tudi gospod Mišel, namreč, da Agencija za temeljne pravice nima dovolj pristojnosti pri reševanju tega problema. Agencija bi bila pripravljena se temu posvetiti, sedaj pa moramo razmisliti torej o tem, kako bo treba razširiti in dodatno spremeniti pogodbe. Veržat. Hvala lepa, zdaj pa gospa Veržat. Merci, uh, monsieur le président. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. No, pozorno sem poslušala gospoda Mišela in dobila sem ustrezna zagotovila. Zdaj si zdaj obravnavamo temeljne pravice v institucionalnem delu. Naši državljani pričakujejo, da bodo lahko predstavili svoje težave na področju temeljnih pravic. Mogoče bi na ta način lahko razrešili nekaj ugovorov, ki jih ima Ele. Imela sem torej nekaj pridržkov. In menim, da zdaj to lahko sledimo s splošno usmeritvijo priporočila in upoštevamo tudi poročilo Tavareš. Imam nekaj vprašanj vseeno. Eno od temeljnih vprašanj, ki se pojavlja na mednarodnih sodiščih in mednarodnih organizacijah, kot je Svet Evrope in Združeni narodi. So tudi tukaj izpostavljeni, ampak eh, kot rečeno, bi lahko o tem govorili dvostransko. Torej, eno od ključnih vprašanj je vprašanje migrantov na ozemlju Evropske unije in na zonanih mejah Evropske unije. To je, mislim, da zelo aktualno vprašanje, ko gre za kršitev temeljnih pravic v Evropske unije. Naj spomnim, če je treba za nekatere pravic. Listino o temeljnih pravicah se nanaša na vse, ki se nahajajo na ozemlju Evropske unije, ne pa zgolj na državljane Evropske unije. Še nekaj, to ni nič novega, mislim, da je eh, člen 7. Atomsko orožje, jedrsko orožje, mislim, da ne potrebujemo eh, novih mehanizmov in mislim, da bi ga morali uporabljati. Torej, člen 7. Še nekaj. Nekateri kolegi in komisija se vse skozi skrivajo z Evropskim sodiščem, ko gre za spoštovanje temeljnih pravic. Evropski parlament je politični organ, ki mora predlagati predloge in ki mora izpostaviti odločena vprašanja. Mi si ne smemo, mi si, mi si, si te pravice ne odrekamo pri ekonomskih zadevah in tako da mislim, da moramo biti enako pogumni tudi pri vprašanjih temeljnih pravic. Torej, človekove pravice je treba poštevati v celotni Evropski uniji. Mislim, da vsi uh, predsedniki vlad Evropske unije bi morali se tega držati ne pa da zgolj lepo govori o tem. Morali bi poskrbeti za to, da dejansko se človekove pravice v državah članicah upoštevajo. In vemo, da to ni vedno tako in da se zadeve razvijajo v napačno smer. V tem vprašanju je poblastil Agencije za temeljne pravice. Mislim, da ne znamo dovolj dobro uporabiti dela te agencije, ne znamo dovolj ceniti tega dela, ne znamo jim dovolj pomagati, da bi jim dali instrumente, da gredo naprej. Ne vem, če je treba ravno povečati pristojnosti te agencije, kajti kot sem dejala že včeraj, uh, vloga agencije ni politična vloga. Mi smo tisti, ki imamo politično vlogo in mi smo tisti, ki moramo nekaj narediti z informacijami, ki nam jih da ta agencija. In moramo bolj izkoristiti delo te agencije. Torej, toliko, to je moj prvi odziv na predstavitev našega pročevalca. Zdaj pa gospa Kinga Gunc. Hvala lepa. Kot sem omenila prej. Vidim veliko konvergenco med eh, zaključki oziroma sklepi sveta za zunanje zadeve in to je podlaga za moje poročilo, prav tako tudi poročilo tovariša in taj menim, da je čas, da gremo naprej, da vidimo jasno sliko. Vidimo, da imamo krizo demokracije, ne le gospodarsko krizo v Evropski uniji in zdaj je čas, da naredimo korak naprej. To je tudi način, kako se izognemo dvojnim merilom. To je bilo že večkrat omenjeno tudi v tej dvorani, da pripravimo kazalnike, da se razširi delo oziroma področje dela agencije za temeljne pravice. Zato je treba zbrati ustrezne podatke, da se razvijajo ti kazalniki. V prihodnosti bo res potrebno predstaviti jasno sliko tega, kako se spoštujejo temeljne vrednote in pravice ter pravna država, kar predstavlja temelje Evropske unije. Upam, da boste lahko podprli to pobudo in da bomo lahko pripravili predlog uh, do konca septembra. Gospod Tavareš je naslednji. Hvala, gospod. Eh, Predsedoči bom govoril v francoščini, kajti tudi preučevalec je frankofoni govorec. Naj povem, da sem zelo zadovoljen, ko vidim, da je to poročilo, to delo zelo dosledno z drugimi postopki, ki jih izvajamo v parlamentu glede vprašanj povezanih s členom 2 Bi pa povedal dve ali tri zadeve sedaj. Bomo potem seveda še veliko več govorili, ko bomo videli poročilo, ko bomo videli predloge sprememb in tako naprej, vendar um, mislim, da nas čaka res konstruktivno delo. Torej, moj prvi predlog bi bil glede pokazateljev. Pokazatelji so zelo pomembni, vendar so pomembni zlasti, ko želimo izboljšati svojo situacijo glede temeljnih pravic in demokracije v naših državah. Torej, pokazatelji so uporabni, ko gre za neko eh, pošteno sodelovanje glede teh vrednot. Ko pa ne želimo lojalno in odkrito sodelovati glede nečesa in to situacijo lahko predstavljamo z nekoliko domišljije, potem lahko imamo točkovnico, ki je zelo lepa glede eh, pokazateljev kot takih, vendar se v resnici soočamo z resnimi težavami glede člen, na, na podlagi člena dve, torej pokazatelji eh, lahko na prvi pogled pokaže zelo dobro situacijo in to je težava. Zato smo predlagali v našem poročilu, ki, o katerem smo glasovali prejšnji teden, da bi imeli sistem eh, pregledov, tako kot je to pri Beneški komisiji, da je imel nekšno kopenhagensko komisijo. Torej, da bi imeli možnost eh, to vrstnih pregledov. In dejansko je to nekaj, s čimer se moramo spopasti. Potem člen 7, dobro vemo, da člen 7 odstavek 1 je, um, ni, nima dovolj osebine, vendar točka 2 je morda atomska bomba. Ne vem, kaj s, kakšne so morda institucionalne uvere, da bi lahko te člene bolje uporabljali. No, kakorkoli že, veliko stvari lahko izboljšamo. Države članice tesno sodelujejo z Evropsko komisijo. To smo tudi recimo videli, ko smo se bovali v Evropolu, odločene države članice želijo recimo uh, cepol na svojem ozemlju. Moramo praviti uh, kriterije iz člena 2, ko želimo spostaviti takšno sodelovanje. Torej, če ne poskrbimo za poštenost sistema za delitev uh, oblasti v neki državi članici, potem lahko rečemo, če ne spoštujete uh, člena 2, potem ne morate imeti sedeža takšne organizacije pri vas. Torej, vsako sodelovanje mora biti pogojeno uh, z izvajanjem člena 2. Torej, toliko za enkrat. Hvala. Merci. No, uh... Hvala. Sedaj pa dajem besedo poročevalcu. Gospod, vi mi še imate zaključno besedo. Hvala, gospod predsednik. Najprej naj povem, da sem zelo vesel, da večina, eh, večino govornikov, razen morda gospod Bauer, sem uspel pripričati glede uh, vsebine teh delovnih dokumentov. To so seveda delovni dokumenti gre zgolj za dokument, ki nam bo služil za navdih za nadaljevanje razprave. In seveda, gospa Bauer, mi bomo veseli eh, razprave in seveda moramo se pogovarjati o različnih vidikih, potrebujemo tudi javno razpravo o tem, seveda. No, naj pa vendarle povem, da sem jasno prepričan glede tega, da smo mi parlament in mi se ne smemo omejevati pri svojih mislih. In torej, mi smo torej politiki in nobeno pravilo nam ne sme preprečiti to, da povemo svoje stališče in da povemo, kaj menimo. Tako se zakonodaja razvija, tako se je tudi človeški napredek zgodil tekom časa. No, o tem se bomo še pogovarjali, gospod Berža, seveda v poročilu bomo vključili številne teme, ki jih tu nismo uh, vključili, recimo vprašanje svobode medijev, manjšin, enakost in diskriminacije. Uh, Eh, pravice migrantov in tako naprej. Imeli bomo še veliko priložnosti, da ta dokument obogatimo in izboljšamo. Vidimo, kako bo razprava potekala. Sam sem za začetek imel neko razpredelnico glede na teme in tudi gledal sem kazalnike in države. želim si torej neko takšno točkovnico, da bi torej imeli eh, razpredelnico, ki bi morda dali v aneks eh, dokumenta, da bi točno vedeli, kakšna je situacija v vsaki državi članici. Seveda bom najprej pometal pred, svojimi, pred svojim pragom in bom najprej proučil situacijo v svoji državi. Tudi pri nas so težave in to je treba priznati. Le na ta način bomo lahko dosegli napredek. Torej, gospod predsedujoči, gospod predsednik, a še nekaj glede člena sedem. Veliko sem delal na tem členu, ko sem bil uh, zunani minister. Takrat, ko smo obravnavali vprašanje Hajdrija v Avstriji. In takrat smo se v tem členu veliko pogovarjali, kaj je težava s tem členom. Težko dobimo kvalificirano večino za to, da lahko uporabimo ta člen. Ta člen seveda obstaja. Mislim, da to ni jedrska bomba, oziroma atomska bomba. Torej, to je instrument, ki spodbuja dialog z delno državo, morda bi to lahko celo uh, primerjali s šenoma 97 in 98 iz konvencije Kotonu. Torej, ko imamo neko težavo z državami Kotonuja, imamo teda torej šlena, s katerima lahko sprožimo dialog. No in enako velja za člen dve, da je tisti, ki nas pisli k dialogu z zadevno državo seveda se veselim vseh komentarjev, vseh kolegov in političnih skupin in bomo skušali vse skupaj dosledno vključiti v dokument. Dokument se bo seveda razvijal in upam, da bo to uporaben dokument za to, da bomo lahko o, zavarovali, posodobili in okrepili naše temeljne pravice. Hvala za vaše uh, zadnje misli. Report. Zdaj pa je čas, da najavimo ta osnutek poročila za 30. september. Hvala vsem, ki ste sodelovali v razpravi. Hvala tudi novemu predsedstvu in tudi direktorju Agencije za temeljne pravice. In moramo kar naprej, kajti ob 12. je napovedan skupni sestanek eh, treh odborov. Zdaj govorimo o skupnem poročilu. in v imenu AFKA bo tukaj tudi gospod Kasini. Torej, ob 12. bomo imeli skupno sejo odborov Libe, AFKO in Juri o poročilu o stokholmskem programu. Ampak prej pa še ena točka in sicer točka 18 gre za skupno razpravo o sporazumu med EU in Armenijo o poenostavitvi izdajanja vizumov, to je prva. In druga je sporazum med EU in Republiko Armenijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja. Poročevalka je v obeh primerih ista, to je kolegica Edith Bauer. Izvolite besedo v zvezi s tema dvema dosijema. Na vas samo spomnim, da ne govorimo prvič o tem vprašanju. Potem, ko bomo slišali predstavitev, moramo določiti tudi rok za predložitev predlogo sprememb. Najprej pa besedo dajem gospe Bauer. Hvala lepa, gospod predsednik. Vem, da nam časa zmanjkuje. Vzhodno partnerstvo ima je ustanovilo oziroma oblikovalo nov instrument v evropski sosedski politiki. Širitev oziroma poglabljanje gospodarske in politične integracije pa je cilj z Gruzijo, Azerbajdžanom, Belorusijo in Moldavijo. Mislim, da moramo se bolj osredotočiti tudi na. Um, tesnejše stike med ljudmi in to lahko pospešimo tudi z eh, liberalizacijo vizumskega režima. Evropska komisija je sprožila pogajanja o tem oziroma predlagala začetek pogajanj o teh sporazumih. 17. Eh, septembra je bil ta predlog oziroma um, ta sporazum podpisan, vendar pa ga mora podpreti še Evropski parlament. Evropski parlament je to storil že za devet držav oziroma pravzaprav za deset. Eh, z desetimi državami je bil že sklenjen torej sporazum o poenostavljenem vizovskemu režimu. Kar zadeva države Južnega Kaukaza, vključno z Gruzijo, uh, so to vrstni um, sporazumi že sklenjeni, pogajanja z Azerbajdžanom pa so tudi že v napredni fazi. Mar si kdo od kolegov me sprašuje, kako so videti pogajanja z Azerbajdžanom. V tem zvezi bi povedala naslednje. Ta pogajanja, pogajanja dobro napredujejo. Z Azerbajdžanom je sicer prišlo do težav kar zadeva sporazum o izročitvah, ampak te probleme nam je že uspelo razrešiti, tako da se nam zelo pomembno zdi, da v obrazložitvi zapišemo, da bi komisija ta pogajanja naj tudi pospešila. S tem se zahvaljujem tudi za vašo pozornost. Morda le še en stavek, namreč o odboru za zunanje zadeve. Tukaj smo imeli veliko pozitivne podpore z njihove strani in izpostavila bi še to, da tega besedila ne moremo več spreminjati. Eh, spremembe se lahko nanašajo zgolj na eh, naše priporočilo, ali naj se ta sporazum sklene ali ne. Dobro, zdaj pa najprej gospa Gijom, poročevalko Sinci. Hvala, na hitro obžalujemo to, da se nismo sestali glede tega sporočevalci v senci nodo. Ne gre za zelo zapreteno temo, zlasti, ker ima nevrski prostor za našo zbornico omejen, pač sporazum je bil eh, podpisan že 2012 in uh, sporazum o prostovoljnem oziroma v ponovnem sprejemu je bil podpisan že uh, leta, že eh, spomladi 2013. No, tu gre za uh, sporazum z, Armen z Armenijo v okviru partnerstva za mobilnost in gre za to, da gremo pravzaprav v pravo smer, tudi za cel svežen uh, ki gre onkraj eh, zgolj tega poročila in teh priporočil. Mislim, da je pomembno, da podpremo olajšanje vizumskega režima za državo, kot je Armenija, saj imamo s to državo zelo tesne stike. Nisem, ne strinjam se popolnoma s tem, da bi takšna dva sporazuma sprejeli spre, spre tudi z Azerbajdžanom, mislim, da moramo biti tu bolj previdni, kajti obstajajo vsebinske težave, gre za drugačno problematiko, zlasti, ko gre za vprašanje migracij. Še nekaj glede sporazuma ponovno sprejemo. Ko gre za prednostne loge moje skupine, so tiste, da mora država članica prizvajati tega sporazuma, um, državljanom te države, da lahko prosijo za mednarodno zaščito, če to želijo in da moramo uh, upoštevati načelo nevračanja. To je pač v okviru takšnih sporozumov običajno in rada bi pozvala komisijo naj se drži svojih obljub pred tremi leti je komisija um, obljubila, da bo vsaki šest mesecev parlamentu poročala o stanju uh, na področju sporozumov ponovnem sprejemu. To pa ni tako. Zdaj pa gospa Ždanoka. No, še gospod Ilčev prej, mislim, da je bil prvi. Ste želeli besedo? No, dobro, najprej gospod Tanuka, potem pa vi. Želim čestitati poročevalki za to delo, ki ga je opravilo, gospod Bauer je opravila dobro delo. Poznate stališče zelenih. Mi imamo pridržke, kar zadeva sporozume o ponovnem sprejemu. Zlasti v tistih državah, kjer imajo regije z negotovim statusom. Zato se dobro zavedamo postopkov ponovnega sprejema v takih državah. Nasprotovali smo tudi, tudi v primeru kavkaških držav in tudi v zvezi z drugimi deli sveta. Imamo torej pridržke. Kar pa zadeva poenostavitev sistema izdajanja vizumov, to podpiramo, vedno smo za prosti pretok oseb in to, kot rečeno, podpiramo. Vendar pa ob upoštevanju zelo občutljivih razmer, kar zadeva pripravo podobnih sporazumov z Azerbajdžanom, bi bil naš predlog tak, da bi podprli sporazume o ponastavitvi izdajanja vizumov z tako kot je z, Armenimo, z Armenijo, da bi tam dodali nov stavek, da ta sporazum začne veljati skupaj z podobnimi sporazumi z, z Azerbajdžanom. Če je mogoče dodati to vrsten stavek, bi to podprli. Želimo namreč imeti dobre odnose z vsemi našimi vzhodnoevropskimi partnerji. Menimo, da bi to pomagalo našemu delu, da bi šlo v pravo smer. Hvala, zdaj pa gospod Ilčev, izvolite. Hvala lepa. Tudi v imenu Aldeja dovolite, da izrazim podporo za ta dva dosjeja. Cenimo delo gospe poročevalke, gospe Bauer. Ta dokumenta, ta dosjeja prihajata v pravem času. Podpis teh dveh sporazumov o poenostavitvi izdajanja vizumov in o ponovnem sprejemu oseb pomeni, da bomo bolj pritisnili na to državo, da izvede potrebne reforme. Armenija je že izvedla veliko reform, reform v zadnjem času in izvedla številne ključne zakonodajne akte in s tem se odzvala na evropska pričakovanja. Brez oklevanja lahko podpremo ti dve poročili, da pride do podpisa teh dveh sporazumov. Spomnim se besede komisarke Malmstromove, ki pravi, da je to zelo konkreten rezultat sodelovanja z vzhodnim partnersom in na ta način bomo okrepili naše sodelovanje na področju boja proti nezakonitim migracijam. To bo spodbudilo tudi sosede Armenije, vključno z Azerbajdžanom, da izvedejo ustrezne reforme, ki gredo dlje kot običajno. Upamo, da bodo v sosednjem Azerbajdžanu okrepili in pospešili procese, tako da lahko pričakujemo tak razvoj dogodkov. Tudi tam. Armenija je zdaj postala ena od velikega, velike skupine držav, ki koriščajo, torej, ki uprit, sebi uprit obrnejo te sporazume, kot je Moldavija, Črna Gora in druge. Na ta način stabiliziramo območje v evropskem sosedstvu in to pomeni, da delamo korak v pravo smer. Hvala. Mikrofon, prosim. Želi komisija ali svet besedo? V zvezi s tema dvema dosjema? Komisija, izvolite. Um, Hvala lepa, gospod predsednik. Dovolite, da nekaj povem v zvezi s porazumom o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja. To je del svežnja, ki ga zaključujemo z Armenijo v okviru vzhodnega partnerstva. Mobilnost v varnem okolju pomeni, da gre sporazum o ponesvitvi izdajanja vizumov z roko v roki sporazumom o ponovnem sprejemu. Seveda bo to korak naprej v boju proti ilegalnim migracijam. Dovolite nekaj pripomb v zvezi z prosilci za azil ali prosilci za mednarodno zaščito. Ne ponovim, da sporazumi o ponovnem sprejemu oseb ne vplivajo na pravice prosilcev za azil in prosilcev prosilcev za mednarodno zaščito. Te pravice jemljamo zelo resno. Komisija je leta 2011, kot se boste spomnili, sprejela poročilo s priporočili o tem, da je treba ukrepiti spoštovanje človekovih pravic in temeljnih pravic v kontekstu ponovnega sprejema oseb. Zdaj vidite, da imamo prvič določene elemente kot je člen 2 v tem sporazumu o ponovnem sprejemu, ki zagotavlja spoštovanje temeljnih pravic v postopku ponovnega sprejema, tokrat v Armenijo. Poudarja se prednost prostovoljnega vračanja. Dodana pa je bila tudi klauzula o začasni ukinitvi ki pravi, da če pride do dlje časa trajajočih eh, problemih v zvezi s kršitvijo človekovih pravic, da lahko pride do ukonitve. Sicer pri Armeniji tega ne pričakujemo. Armenija je podpisnica vseh pomembnih mednarodnih konvencij in se je celoti strinjena in zavezala k zavezam iz tega sporazuma. Svet Želite besedo? Then. Če ne, potem dajemo ponovno besedo gospe Bauer, da zaključi. Pravočasni smo. Hvala lepa, hvala za vse pripombe, kolegice in kolegi. Zdaj je čas, da se sestanemo s poročevalci v senci. saj prej ta čas še ni bil dovolj zrel. Kar zadeva Azerbajdžan, si vemo, da lahko obravnavamo različne predloge takrat, ko pridejo na parlament. Prej to ni mogoče. In pri Azerbajdžanu tega še nimamo. Do zamude je prišlo zato, ker je Azerbajdžan, oziroma ni, ker Azerbajdžan ni pokazal politične volje, da bi podpisal sporazum o ponovnem sprejemu. Prej je bilo tako, zdaj pa se je situacija spremenila. Kar veliko prosilcev za azil je prihajalo iz Azerbajdžana in tudi razmere na tem področju so se spremenile. Tako da lahko počasi delamo naprej tudi na podlagi sporazuma z Armenijo. Gospod Ilčev je tudi poudaril, pa tudi drugi, da ni razloga, da ne bi podprli podpisa tega sporazuma oziroma teh dveh sporazumov. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Bauer. To je to zaenkrat. Rok za vložitev predlogov spremem pa je 15. juli. Naj vas spomnim še, to, še na to, da ko gre za mednarodni sporazum, se lahko podajo samo postopkovni predlogi sprememb. Glasovali pa bomo na sestanku sredi septembra, 16. in 17. septembra. Hvala vsem. Upam, da bomo na ta način se lahko pripravili na skupno sejo odborov Libe, Avko in Juri. See poslanci, ki se želite pogovarjati o poročilu o sohnovskem programu, ste vabljeni. Pet minutni odmor pred začetkom tega sestanka.